je to sprejeto in je dnevni red tako tudi določen. Tako, sedaj pa prehajamo na izjavi sveta in komisije o sklepih neformalnega srečanja Evropskega sveta 30. januara 2012. Pozdravljam predsednika Evropskega sveta, gospoda Van Ropaja in predsednika Evropske komisije, gospoda Baroza in predajam besedo gospodu predsedniku Van Rompuju. Uh, gospod predsednik spoštovane kolegice in kolegi v zadnjih dveh letih so evropski voditelji morali sprejemati težke in časih boleče ukrepe za stabiliziranje evroobmočja čeprav je bilo to potrebno in sedaj vidimo da je bilo uredno to storiti vidimo tudi da je finančna stabilnost potreben, ne pa zadosten pogoj za finančno okrevanje. Storiti moramo več, še prav posebno, kar se tiče gospodarske rasti in zaposlovanja. In zato imamo strategijo EU 2020, evropski semester in strategijo EU. K, eh, rast in zaposlovanje sta vedno v naših mislih. Marca se bomo osredotočali na strukturno rast in Gospodarstvo v večini naših držav je raslo pozitivno leta 2010 in leta 2011. Osredotočanje na tem neformalnem srečanju je bilo na delovna mesta in rast. Prav tako pa smo potrdili končno besedilo pogodbe ESM in tudi pogodbe o stabilnosti, koordinaciji, upravljanju v monetarni uniji. Ko boste videli iz izjav na Evropskem svetu, smo to poimenovali rasti prijazna fiskalna konsolidacija in ustvarjanje delovnih mest. In kaj mislimo s tem? Treba je znižati primankljaje, ne pa tudi znižati investicije za prihodnost. Potrebno je investirati v usposabljanje, šolanje in v tehnologije, ki spodbujajo zeleno tehnologijo. Prav tako je potrebno povečati konkurenčnost naših podjetij in to, da bodo zaposlovali več ljudi. Strategija za rast zajema veliko vidikov, kratko in dolgoročne. Gospodarska politika in konkurenčnost pa tudi specifične zaposlitvene politike, nacionalne pristojnosti in pristojnosti Evropske unije osredotočamo se na tri prednostne naloge. Najprej ustvarjanje delovnih mest predvsem za mlade. Prejšnji teden sem dobil dopis Evropskega mladinskega foruma, v katerem so mi zapisali, da mladi v časih eh, krize in varčevanja ne potrebujejo zgolj lepih besed, potrebujejo odločne investicije. In zato smo se dogovorili, da bomo izkoristili evropska sredstva, ki jih imamo na voljo, za prakse, vajenništva. In bomo pomagali tistim, ki začenjajo svojo podjetniško pot. Sveda, države članice so odgovorne za stimulacijo na tem področju, vendar pa večino dela lahko pravimo skupaj kot Evropska unija. In to bomo storili. Vsaka država članica in moramo imeti načrt za delovna mesta kot del nacionalnega reformnega programa. Druga prednostna naloga, pomagati je potrebno MSP-jem, da bodo imeli dostop do kreditov. Naprimer tako, da damo na voljo sredstva, ki so še na voljo na ravni EU, da zmanjšamo birokracijo in podpiramo zaposlovanje. Najnovejše pobude ECB so tudi veliko pomoč, da bi se izognili nadaljni poglobitvi recesije. In tretja prednostna naloga je enotni trg. Odločeni smo, da bomo storili še več, tako da bomo naprej dokončali digitalni in energetski trg. Naša prednostna naloga mora jo biti ukrepi za spodbudo rasti in delovnim mestom. Imamo kar precej rokov za odprtje trgov. Prav tako se zazemamo za povrnitev zaupanja v evroobmoče. To bo povrnilo zaupanje potrošnikov in tudi podjetij. Tako je bilo leta 2009 po finančni krizi. Najnovejše zniževanje obrestnih mer lahko spodbudi izvoz. To je seveda veliko pomoč kratkoročno. Naš cilj pa je, da bi ta svet in tudi svet marca in junija prinesel rezultate, ki bodo vodili naprej. Seveda to zahteva čas, vendar pa odločeni smo, da bomo to storili v času danskega predsedstva. Sedaj pa, kar se pogodbe tiče, vem, da vas to še prav posebno zanima in to zapira poglavje, ki je povzročilo veliko razprav v zadnjih dveh letih. Kot sem veliko krat že dejal, tukaj potrebujemo strukturo upravljanja od Lizbonske pogodbe. In ta pogodba je samo eden od elementov reforme gospodarskega upravljanja, ki smo jo izvedli v zadnjih dveh letih reforme, ki so vključevale odgovornost, pa tudi solidarnost in ki vključujejo šesterček, ki ostaja hrbtenica našega novega načina upravljanja. Ta pogodba govori o več odgovornosti in o boljšem nadzoru. Vsaka država, ki jo podpiše, se obvezuje, da bo to sprejela takoj v svojo zakonodajo, če se le da na ustavni ravni samodejni mehanizem bo spodbujal izpolnjevanje. Prav tako bo vse skupaj pomenilo, da bomo zagotovili več zaupanja. To je pomemben korak k temu, kar lahko imenujemo nepovratna fiskalna integracija v evroobmočju. To bo predvsej spodbudilo tudi zniževanje državnega dolga in tako pospešilo gospodarsko rast. S to zavezo kažemo, da si na dolgi rok želimo izogniti prekomernim dolgovom in primankljajem. Prav tako pogodba govori o tem, kdaj se začenjajo postopki, če prihaja do kršitve ravni javnega dolga. To je še prav posebno pomembno za verodostojnost tega postopka. To ni zaveza k varčevanju. To je zaveza k temu, da bomo financirali javne izdatke in da bomo to financirali pozitivno, ne pa za dolg. Nič ni pozitivnega, kar se tiče prekomernega dolga. To samo pomeni, da je vedno več javnih izdatkov porabljenih za servisiranje tega dolga, ni pa denarja za investicije. Prekomeren javni dolg je grožnja za naš socialni model. Kot večina članov Evropskega sveta in vas v Evropskem parlamentu bi si želel, da bi ta vprašanja razrešili spremembo obstoječih pogodb in ne zločeno pogodbo. Kot pa veste, nismo dosegli potrebnega soglasja za to. Zato ni bilo druge izbire, kot da uberemo to pot. Vendar pa, ko smo to storili, sem bil osebno prepričan, da bodo nove določbe kar se da podobne evropskim pogodbam. Nimamo sedaj ločene organizacije in strukture. Gre samo za to, da ukrepimo našo unijo. In istočasno, ko sem pripravljal Europlus pakt, sem želel storiti tudi to. Upamo, da bomo to pogodbo tudi vključili v evropske pogodbe. Naj tudi izpostavim, da sem se osebno zazemal za to, da bi Unija bila kar se da koherentna, da bi držala skupaj, seveda pa prepoznavam specifike evroobmočja. Vse države, ki bodo ratificirale to pogodbo, bodo sodelovale na evropskih vrhih, ko bo šlo za strukturo evra ali ko bo šlo za izvajanje pogodbe ali pogodbene določbe pogodbenic in da se osebim, da bodo skoraj vse države podpisale pogodbe. Tako je, ko bo 12 evro držav, držav evromoča podpisala, ratificirala to pogodbo, bo stopila veljavo. Tukaj se bi želel zahvaliti trem predstavnikom parlamenta, gospodu Broko, Valterijo in Farhoftatu za njihova prizadevanja. Ustajanje parlamenta in ostalih v doslednosti s to pogodbo, je bilo veliko pomočenje pripomoglo k temu, da imamo sedaj nekatere ključne določbe v tej pogodbi. Poleg eh, te fiskalne pogodbe pa imamo tudi pogodbo o Evropskem mehanizmu stabilnosti 17 držav evra. Podpisana bo ta teden in od julija 2012 bo začela veljati. To bo obramba pred razširitvijo krize v evromočju in bo spodbudilo zaupanje. Seveda pa boste tudi vi tukaj upravljali svoj nadzor, kot sem že napisal 22. marca lani vašim poročevalcem. Kot smo se dogovorili decembra, bomo ponovno ocenili ustreznost virov v teh skladih na naslednjem svetu čez manj kot mesec. In še zadnja točka, čeprav to formalno ni bilo na dnevnem redu, smo se dotaknili treh ključnih, nujnih zadev, kar se zunanje politike tiče. In sprejeli smo odločne zaključke, ki jih je sprejel že svet za zunanje zadeve. Konec januarja. Govorili smo o Iranu, govorili smo o sankcijah in eh, izrekli smo tudi našo obsodbo sirskega režima in smo pozvali vse, da storijo, kar se da in kar se da hitro, da, se, da ta režim pade. In potem smo govorili tudi o Libiji. Spoštovani gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi, tako zaključujem svoje poročilo. Počasi dosegamo napredek pri konstrukciji fiskalne in monetarne unije bolj počasi, kot smo pričakovali, vendar pa dosegamo dogovore in pogodbe. In to je bilo tudi pred dvema dnevoma v ponedeljek. To je pozitivno sporočilo na poti k več upanja. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa imeno komisije gospod predsednik Barozo. Thank you, Mr. President, President of the European Council.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 z tega srečanja v ponedeljek. Prvič gre za pomemben korak se strani šefov vlad in držav, ko so prepoznali, da ni dovolj zauzimati se zgolj za finančno stabilnost, temveč je potrebno izpostaviti tudi potrebne okrepe in tako je komisija razširila to na vprašanja, ki najbolj skrbijo naše državljane, to so delovna mesta in in trajnostni razvoj. O tem je pogosto tekla eh, beseda v tem parlamentu, eh, tudi v okviru strategije 2020, vendar pa seveda potrebujemo še več ukrepov, več dejavnosti in tako bomo tudi nadaljevali. Drugič, drugo, kar eh, odraža čvrsto odločenost komisije v tem pogledu, pa je naslednje. Vstopamo v novo obdobje gospodarskega upravljanja zavedanja na podlagi evropskega semestra, ko države ugotavljajo, da celo na področju zaposlovanja tudi to je potrebno obravnavati ne le na nacionalni ravni, temveč tudi evropski ravni. Glede na visoko stopnjo medsebojne odvisnosti tega ni moč obravnavati samo na nacionalni ravni. Ko gre za ustvarjanje novih delovnih mest, je tu prisotna evropska razsežnost, tudi regionalne javnosti so potrebne potrebne in vse to s podporo evropskega delovanja. Evropskih problemov še ni konec in ta pot do, eh, do oživitve bo eh, dolga. Eh, in komisija je pripravila potrebne dejavnosti v okviru svoje časovnice oziroma delovnega načrta. Pomembno je, da so se eh, voditelji odločili, da eh, mora mehanizem za stabilnost vstopiti v veljavo že julija meseca in marca mesece bomo eh, tudi preučili ustreznost, ustreznost ukrepov oziroma ustreznost sredstev v ta namen. Potem je potrebno upoštevati poten, potencijale oziroma zmogljivost možnosti eh, enotnega trga. To je potrebno pospešiti, zato da bi eh, uresničili tudi polno digitalizacijo do leta 2013. V naslednjih mesecih bo to potekalo eh, s pomočjo danskega predsedovanja in eh, sicer zlasti za vidika teh ciljev. In, eh, ta zakon o enotnem trgu je seveda zelo eh, pomemben, so pa še drugi pristopi, ki lahko to omogočijo. Namreč 80 odstotkov novih delovnih mest je ustvarjenih v majhnih in srednje velikih podjetjih. Potrebno jim je pomaga, pomagati, da lahko zgrabijo eh, te priložnosti eh, za nadaljni razvoj, tudi izven Evrope. Tu so strukturna sredstva in jamstva za to, da bi dobili lažji dostop eh, do eh, tega eh, dveh sredstev, tudi do rizičnega kapitala in prosili vas bomo, da to odobrite letos. Potrebno je tudi bolj pogumno se lotiti Eh, lotiti zmanjševanja birokracije. In eh, na to se je potrebno nujno odzvati. Potrebni so tudi konkretni predlogi, kako zavreti nekatera eh, nesprejemljiva nespremljive trende. In tu gre za različne priložnosti tudi nadaljnega usposabljanja in podobno po dokončanem šolanju. Tu so države Eh, ki eh, so še eh, posebej tu izpostavljene. In 22 milijard evrov za ustvarjanje novinih delovnih mest je predvidenih. Potrebno je maksimizirati in se potruditi, da maksimiziramo Leonardo, potem tudi programe, ki se nanašajo na Eh, nova delovna mesta, eh, tako da bi čez pet tednov svet lahko eh, predvidel konkretna smernice v tem pogledu. Potem dialog in uloga za to, da držav, da pridemo do čim boljših rešitev. Osebno sem se srečal s predstavniki socialnih partnerjev in poznam njihov veliko zavezanost v borbi proti temu velikemu problemu, namreč brez brezposelnosti. In eh, šefi vlad in držav so podprli pogodbe, Eh, eh, pogodbo za eh, mehanizem stabilnosti. To je zelo pomembno za ukrepitev denarne in gospodarske unije. Mogoče ne napredujemo tako hitro, kot bi si želeli, vendar pa vendarle se usmerjamo k, k fiskalni oziroma davčni uniji. Potem je tu stabilnost, koordinacija v tej denarni uniji, kar je zelo pomembno, če želimo ukrepiti stabilnost verjetnost in zaupanje. Kot veste, ta pogodba ni izbor, naš izbor, eh, temveč eh, eh, dejstvo, da to odraža naše prizadevanje in glede na to, da se je 25 držav odločilo za podpis te pogodbe, kaže pripravljenost, da se razreši ta problem in da se prepreči delitev med državami, ki so v evroobmočju in tistimi, ki niso. Tu je, šte, tu je več načelov, kot je prevlada evropske zakonodaje oziroma prava, zato da se ohrani, da se ohrani pravzaprav eh, duh Eh, skupnosti in eh, v eh, končnem besedilu ni ničesar, kar bi slabilo ulogo tega parlamenta. In države pogodbenice so se odločile, da pri izpolnjevanju teh ciljev uporabljajo evropske metode, da ta pogodba ostaja odprta in ko gre za Ustrajanje pri eh, metodah, eh, metodah skupnosti bi želel povdariti pomembno, pomemben prispevek eh, predstavnikov parlamenta k temu. In istemu duhu pripravljenosti smo že bili priča tudi v drugih obdobjih pogodbe. In vsebina pisma takrat Eh, pravzaprav zagotavlja zavezanost parlamenta eh, tem eh, ciljem. Martin Šulc je tudi sodeloval pri tem delu in doprinesel pomemben prispevek k temu, zlasti k ohranjanju načela naših, naših obeh institucij. Države članice podpirajo tudi predloge iz Eh, novembra lani, tako imenovani eh, dvoj, eh, dvojček oziroma dvojni ukrep in tudi, da so se zavezali, da podpirajo še nadaljne sekundarne korake v okviru Lizbonske pogodbe. To je jasno zagotovilo, da, bo, eh, eh, lahko, da lahko zagotovimo to gospodarsko upravljanje in ne bomo mogli pravzaprav eh, razrešiti sedanjih izzimov brez potrebne legit, eh, legitimitete. Sodelovanje med, eh, z evropsko demokracijo, ki jo pravzaprav eh, udejanja oziroma eh, ki eh, jo posebja ta parlament, je zelo eh, pomembna. Najlepša hvala hvala za pozornost. Hvala lepa, predsednik komisije. Sedaj pa kolega Dol v imenu ELS. Štiri minute. Spoštovani predsednik, dragi kolegi, 25 držav članic je sprijelo svojo odgovornost s tem, ko bodo podpisale proračunsko pogodbo, se nameravajo zoprstaviti um, temu, kar sedaj vlada na področju zaposlovanja in rasti. In čeprav sta dve državi članici se od tega odmaknili, mislim, da bosta tudi to obžalovali. Sedaj pa nas čaka prvič, da se pogodbo čim prej ratificira, drugič, da se jo čim prej začne izvajati in tretjič, da se ta sporazum popolnoma vključi v zakonodajo Evropske unije, kot je to zahteval naš parlament. Gospe in gospodje, zaradi gospodarske krize moramo spremeniti naše navade in moramo spoštovati jasna pravila, ki pa jih je zelo težko izvajati. Moramo zmanjšati primankljaje na nacionalni ravni, v katerih se pogosto skrivajo tudi primankljaje na regionalni in lokalni ravni. Vsekakor pa eh, mislim, da prizadevanja po večji rasti pa nas puščajo nekoliko negotove. Eh, To je namreč tesno povezano z brezposelnostjo in eh, z stanjo gospodarstva, pri čemer so sedaj evropejci v zelo težkem položaju. Dva načina sta, če želimo zagotoviti rast. Prvič, da rast podbudimo z eh, potrošnjo. To smo storili že pred dvema letoma in videli smo, kam nas je to pripeljalo. In pri tem ne štejemo tega kar sedaj trošimo za to, da bi pokrivali naše dolgove. In drugič, potrebujemo bolj eh, konkurenčne gospodarske rezultate, za kar se naša politična skupina stalno zauzema. In spoštovani gospod Barozo, to je tudi bistveno na našem notranjem trgu. Vse te izbire so bile že sprijete in to že pred veliko časa. Problem pa je v tem, da se ne izvajajo in zato mislim, da bi bilo potrebno čim prej vedeti, kdo so tisti, ki pravil ne spoštujejo in te je treba k temu prisiliti. To pa je naloga komisije kot varuhinje pogodb. Vsak evropejec in mogoče tudi Francija, seveda, dragi kolega, tukaj ni nobenih izjem. Torej, vsak državljan mora vedeti, katere države igrajo igro notranjega trga, katere pa jo zaustavljajo in blokirajo. Povečevanje naše konkurenčnosti pomeni tudi zmanjševanje bremen nad, za podjetnike in, eh, zmanjševanje, eh, in povečevanje bremen za tiste države, ki zavirajo konkurenčnost. Porabiti je treba tudi neporabljena sredstva iz evropskih skladov in jih vrniti državam. In seveda, naložbe so pa tudi zelo občutljivo vprašanje, saj jih je treba usmeriti tja, kjer bomo lahko ustvarjali nova delovna mesta. Poleg tega je treba sredstva usmerjati tudi v raziskovanje in v inovacije in ne več v eh, javni sektor, ki pa rasti ne ustvarja. Eh, mladi moramo ponuditi možnost, da bodo lahko prišli do pravih kompetenc in znanj in jih na to uporabili v dobro celotne skupnosti. Hvala za pozornost. Hvala lepa, gospod Dol. Sedaj pa kolega Svoboda v NOPS. Tri minute herr präsident liebe kolleginnen und kollegen! hvala lepa gospod predsednik kolegice in kolegi v medijih lahko danes preberemo da je v evroobmočju stopnja brezposelnosti najvišja v zadnjih trinajstih letih in eh, kaj nam ponuja svet pogodbo izven skupnostne metode ki ima napačne cilje in eh, negotovost ali bo sploh stopila v veljavo in kakofonija in razdeljenost v EU se nadaljujeta še prav posebno, če pomislimo na to, da smo imeli čudno idejo, da bi imenovali komisarja za Grčijo, ki bi nadzoroval demokratične institucije v EU. Moja politična skupina je vehementno proti temu, da bi imeli državnega komisarja. To mora biti jasno. Razmere pa so tudi posledica načina, delovanja Nemčije in Angele Merkel. Seveda je to močna politična eh, gospodarska moč, vendar pa potrebno je sodelovati v EU in ne nadaljevati z razpetijami. In če Handelsblad časopis ni levičarski, pa pa se eno piše, da nemška pot ne vodi v Evropo, morala pa bi kakorkoli že. Pravijo tudi, da mora gospa Merkel iskati novega partnerja. Sedanji predsednik Francije, Sarkozy je v težavah, morda bo zmagal François Hollande. Podpiramo ga pri tem, da želi izpogajati to pogodbo na novo. In predvoljni boj gospoda Sarkozyja mu ne pomaga več. In zato potrebuje gospod Merkel novo orientacijo. Vendar pa sebine niso prave če pomislimo na to, kako se odvijajo razmere na portugalskem. Ti sklepi sveta ne pomagajo državam, pa tudi ne trgom, da bi zagotovili stabilnost. Z finančnih trgov moramo usmeriti sredstva v gospodarstvo prek eh, davka na transakcije. Po, nuditi moramo več posojil, potem potrebujemo seveda MSP, ti potrebujo posojila in to je prava usmeritev gospod predsednik sveta. Seveda, svet eh, je podal nekatere nove elemente. Končno se ukvarja z brezposobnostjo mladih, vendar pa ali mi lahko razložite, zakaj nimamo sedaj, ob, imamo obvezojoče sankcije proti tistim, ki kršijo javni dolg, nimamo pa obvezojočih sankcij za tiste, ki kršijo zaveze pri zaposlovanju mladih. To je nekaj, česa ne moremo sprejeti. Rad bi se zahvalil prejšnjemu predsedniku Bušku, da je vključeval parlament v svoje delo. Vendar pa nekaj napak je bilo. Sedaj bi se rad zahvalil predsedniku Šulcu. Našli ste pravi ton, da nas, slišali, da nas bodo slišali v Evropski uniji. Tako lahko skupaj preprečimo, da ne bo postalo ta pogodba nekaj, kar se bo dogajalo kar praviloma. To mora ostati izjema in uh, v tem smislu, spoštovani gospod predsednik, morajo obžalovati tisti, ki gospoda Šulca niso volili, kajti z odločnim, močnim glasom bodo v prihodnje pa nam če bolj poslušali. Hvala lepa, gospod Svoboda. Zaradi vaše osebine sem vam odmeril nekoliko več časa. Kolega Lamsdorf eh, je dvignil modro kartico. Prosim. Eh, Spoštovani gospod Svoboda, ali spremate, da iste države, ki so v prav posebnih težavah zaradi finančne krize, da imajo te države tudi najvišjo presposobnost na področju mladih? In ali spremate tudi to, da morajo podjetja zaposlovati ljudi in tukaj sankcije niso smiselne. In druga stvar, francozi sami volijo svojega predsednika. Hvala lepa. Ja. Na eno vprašanje je že bil podan odgovor, da državljani bodo glasovali, vendar pa jasno je že, kako bo. Sarkozy že sedaj govori, kaj bo počel po volitvah. Že sam je pravzaprav priznal, kakšen bo rezultat. In eh, drugo vprašanje bi rad jasno odgovoril. Za me in za mojo skupino je brezposobnost mladih evropska tema. Tega ne smemo trpeti. In če preveč zaupamo trgu, potem ne dosežemo želenih učinkov. In to se je zgodilo če želimo znižati brezposobnost mladih, si poglejmo na primer Avstrijo, imamo eno najnižjih. Tudi za kolege ELS je brezposobnost mladih sramota, kajti to, da ne dobijo delovnega mesta, to je sramota in tega ne moremo in ne smemo trpeti. Svart hat nun für die Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten Herr Verhofstadt. Tako, sedaj pa gospod Verhofstadt, oprostite, 4 minute in pol, v imenu Alde. Colleagues, uh, this was... Eh, spoštovani, eh, eh, spoštovani kolegi, ta vrh o rasti je bil vrh o rasti in vrh o delovnih mestih, vendar po mojem mišljenju in tako ocenjuje tudi kolega Jozef Dol, kar smo dobili je sedem strani besed, torej zlasti veliko besed. In to, kar smo storili sredi te krize, ni sedem sedem strani besed, ne potrebujemo tega, temveč potrebujemo delovanje oziroma dejanje, dejanje Evropske unije in evropskih institucij. Tri primere samo vam bom navedel. Prvič, eh, eh, ko eh, govorimo o, Evro, o paktu, to je glavni instrument in že več kot ena, eno leto pa je tisto, kar bi morali narediti za uvedbo, blokirano, zato ker se države ne morejo eh, pravzaprav dogovoriti o sedežu in to je naravnost absurdno in tudi dramatično, kaj tem med eh, tem so tu majhna in srednja velika podjetja, ki plačujejo osemkrat več za zaščito svojih inovacij kot eh, njihovi eh, ameriški eh, kolegi. Zato Eh, naprimer tu je Združeno kraljestvo, eh, kraljestvo Nemčija in Francija, ki se enostavno ne morejo dogovoriti. Zakaj se ne morejo dogovoriti? kot eh, smo na primeri leta 2001, ko je šlo za sedež, sedež Evropske eh, eh, agencije za prehrano. To pomeni, da enostavno nismo eh, tega sposobni. Potem še drug primer. Drugi eh, primer. Kolikokrat smo že naprimer razpravljali o obveznicah, o projektu obveznic tu v tem parlamentu? Že šest let. Zakaj pa ne bi se tega lotili takoj že jutri v Evropski uniji? Zakaj je potrebno čakati eh, dve leti eh, razprav v svetu in drugih institucijah? Naj navedem še tretji primer tega ta velika količina neporabljenih sredstev, strukturnih skladov, eh, strukturnih sredstev in podobno. Veste, v čem je problem? Če, naprimer, naložite en, ev, en evro strukturnih eh, sredstev, potrebujete tudi eh, naložbo enega evra, eh, ki ga zberete doma. In zakaj ni mogoče, da takoj spremenimo eh, to uredbo, to ureditev in da lahko takoj začnemo rabiti ta neporabljen denar. To je zelo, naprimer, za srednja in eh, majhna podjetja in podobno. Torej, ne besede, to ni tisto, kar potrebujemo, temveč to posebno konkretno delovanje. In na to ta uh, problem in obstoj problemov v okviru eh, te krize. Eh, res, res je, da eh, tu je naprimer šester, šestorček, potem je tu ta dvojni svežen oziroma dvojček in eh, celo eh, potem, ko je posegla Evropska centralna banka, zakaj v državah, kot so Španija in Italija, naprimer. Vsi vedo tukaj, da je obresna mera šest odstotkov nekaj, čest, kar ni vzdržno, naprimer v Italiji. To enostavno ne vzdrži in eh, Italija se ne more obnoviti na tak način in s tako obresno mero. Uložili smo že več kot tisoč milijard eh, evrov v borbo proti tej krizi. Gre za davkoplačevalski eh, denar. In Razlog je, da smo vedno sprejemali samo polovične ukrepe, potrebujemo pa strukturno rešitev za to krizo. To pa po mojem pomeni vzojemnost eh, in discipliniranost eh, in eh, predlog petih modrih predsednikov pri oblikovanju zadevnega sklada. Takoj pridem k svojemu zaključku, spoštovani gospod predsednik. Eh, torej, eh, ta rešitev eh, na podlagi tega svežnja in tega ukrepa pomeni manj obresnih, manj, manjšo obresno mero. Zato je moje sporočilo naslednjo. Sprejmimo to, ta predlog in sicer opravimo s tem oziroma izvedimo to čim prej mogoče. Hvala lepa. Hvala lepa gospod Verhofstadt, sedaj pa kolegica Harms v imenu zelenih. Ja, herr Präsident. Um... Spoštovani gospod predsednik, gospod in gospodje, v časopisih sem po vrhu brala, da nekateri menijo, da je bil ta vrh in fiskalni pakt mojstrovina. Če pa si ogledamo, kaj se je pravzaprav zgodilo, potem lahko potegnemo drugačne zaključke. Kaj se je zgodilo? imamo pogodbo, ki se še pripravlja, bomo videli, kakšna bo na koncu. Pogodbo imamo, ki cilja na to, da bi obstoječe pogodbe Evropske unije, da bi se jih držali in to pogodbo smo sedaj umestili izven evropskih pogodb. Prav tako smo demokracijo povezavi s to pogodbo potisnili povsem na rob. Če je to mojstrovina, gospe in gospode, potem res ne vem, gospod eh, Van Rompuy, gospod Barozo, ali vam še, ali vajo še lahko jemljem resno. Politično se mi zdita veliko bolj modra, kot sta bila govora danes o tem neformalnem vrhu in njegovih rezultatih. Vse se mi zdi pravzaprav prav politični cirkus in mislim, da državljani niso zadovoljni zaradi tega. Mislim, da državljani vedno bolj razumejo, da jih eh, ta cirkus vse čas vara na teh vrhovih. In celotna analiza tega fiskalnega pakta je takšna, da, so, da je javni dolg glavni problem v tem, tej krizi seveda skušam razumeti analizo krize, vendar pa sama ne pridem do teh zaključkov. Seveda, sedaj se prepiramo o sanaciji javnega dolga in to povzroča zaostrovanje krize. Morali pa bi pravzaprav razpravljati o protirecesijskem programu za države, ki so že v krizi. Kje je to? Spet govorite o rasti in delovnih mestih. To je bila zgolj opomba na tem vrhu. In seveda znam seštevati in brati. Kje pa so vsa sredstva, ki jih obljubljate in si jih izmišljate? Kje so ta sredstva, s katerimi boste podprli vaše izjave? To bi rada videla. In še pogled proti Grčiji portugalski. Potem vsi poznamo nevarnost, da se vse skupaj razširi. Kaj potrebuje Grčija? Komisarja za varčevanje, še en instrument groze, ki so si ga izmislili evropski tehnokrati, ki, imajo, ki so si že izmislili to tehnično vlado. Torej, komisarja za varčevanje, po mojem mnenju, Grki končno potrebujejo pošteno analizo in pošteno usmeritev v prihodnost. Seveda lahko veliko govorimo o infrastrukturi, o energiji. Tukaj imamo projekte, ki bi se jih že lahko lotili, vendar pa to je potrebno storiti in evropska podjetja bi rada investirala v Grčiji. Govorimo pa o komisarju za vrčevanje, namesto da bi se z Grki pogovorili o Grči prihodnosti, namesto da bi jih opogumili, mislim, da smo tako dosegli dno. In mislim, da moramo še govoriti o Grči. Sram je bilo tega vrha, gospod Van Rompuy. In za konec mi dovolite še to. Kako obravnavamo države, ki še niso v evroobmočju? To mi morate razložiti na štiri oči, kako to opravičujete. Seveda nisem najtesnejša prijateljica gospoda Donalda Tuska. Politično ima popolnoma drugačno zadje kot jaz. Vendar pa, ko gre za Evropo in če vzamemo celotno podobo in ne samo oske politične interese, če gledamo bolj široko, mislim, da je Donald Tusk lahko naš vzor. Da se sedaj z njim krega o vlogi držav, ki niso članice Evropske unije. To je dno evropske politike. Mojstrovina, ne, to ni mojstrovina. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Harms. Pri ECR frakcion spricht. Imeno EKR, kolega Kellenen, tri minute. Thank you, um, Hvala, gospod predsednik. No, zdi se, da se v določeni meri tukaj strinjamo, da če se pakt spreme in ratificira, eh, od eh, česar smo še dalec, eh, če upoštevamo to, kar je povedal gospod Svoboda glede dogajanja v Franciji in tako dalje. Sam bi moral biti vesel, da uvajamo davčno oziroma fiskalno disciplino in ravnovesje, vendar pa kot demokrata me Eh, skrbi, eh, če glasujemo za gospodarsko eh, politiko kejnezijanskega tipa. In če ta pakt ne bo deloval eh, oziroma eh, eh, pravzaprav izveden v določenih pogojih. Monetarno disciplino potrebujemo, vendar pa tega ni mogoče uveljaviti samo z, z zakonom, temveč tudi v vsakem primeru zato, če želimo zagledati luč na koncu eh, predora. In eh, sicer bodo mnoge države pravzaprav obsojene na deflacijo, na leta deflacije in eh, slabe situacije. In zlasti naprimer nekatere države v južni Evropi. In, zamislimo se si, kako je videti, naprimer, tak, tako zasedanje na vrhu z limuzinami eh, in eh, vsemi spremljajočimi dogodki, eh, kako to vidijo davkoplačevalci, ko pravzaprav pogotne to proračun in Evropske unije nadaljevati. Prej bomo spremljali in izvajali to agendo, ko gre tudi za širitev dejavnosti, pa tudi sprejemanje pravil eh, in se zauzemali za boljše izvajanje obstoječih pravil o delovanju enotnega trga. Nobenega smisla eh, nima odpirati eh, notranji trg, če zapiramo svoje trge v nacionalne okvire. In tu je veliko ukrepov, ki je srednje srednjeročnih, eh, ki je dolgoročnih. Eh, sedaj pa je treba zlasti pokazati podjetjem, da smo zavezani rasti in pospeševanje eh, rasti in tu eh, so odgovornosti, ki jih pogosto eh, potem eh, pravzaprav eh, preložimo nazaj na eh, nacionalne vlade, vendar če želimo resnično eh, ustvarjati delovna eh, mesta, tega ne moremo s tem, da samo o tem govorimo, da sprejemamo resolucije, evrokrati in poslanci ne moremo pravzaprav ustvariti nobenih delovnih mest. Lahko pa zagotovimo pogoje, da bodo podjetniki lahko ustvarjali, eh, proizvajali in te dobrine oziroma te proizvode prodajali. In eh, eh, mi poslanci tudi imamo Lizbonsko pogodbo, na ta način naj bi Evropa postala družba, ki sloni na znanju. Kako pa se je to obneslo, gospod predsednik? Ste kolega Biski, Fri, Sedaj pa kolega Biski v imenu GUE NGL. Dve minuti, prosim. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Spoštovani gospod predsednik, kolegice in kolegi, liberalizacija finančnih trgov je vodila do razvitja nekaterih trgov, ki še danes niso pod nadzorom. Samo radikalni ukrepi za preprečevanje špekulativnih dejavnosti lahko odločilno omejijo krizo. Namesto tega pa doživljamo s tem fiskalnim paktom nadaljno zaostritev enostranske orientacije varčevalne politike. Ta radikalna linija zniževanja javnih proračunov moja politična skupina odločno zavrača. Celo mednarodni monetarni sklad eh, obravnava to zelo kritično. Soros govori o tem, da bo tako Evropa padla v deflacijsko spiralo dolgov. Sedaj morajo države članice prevesti vse skupaj v nacionalno zakonodajo. Če se to ne bo zgodilo, bodo države kaznovane strani komisije in Evropske sodišča. To je absurdno in to je nedemokratično, kajti države izgubljajo nadzor nad svojim proračunom kar je najpomembnejše. Prav tako je nespremljivo, da sedaj postavljamo pogoje državam, ki so v krizi, da podpišejo fiskalni pakt, drugače pomoči ne bodo dobili. Tako najpomembnejše načelo žrtvujemo na oltarju finančnih trgov. Mi se zauzemamo za to, da dobimo pakt za trajnostno rast in za poslovanje. Potrebujemo javne programe za investicije, okolje in izobraževanje. Predvsem pa potrebujemo demokratično soodločenje Evropskega parlamenta in državljank in državljanov. Pogodba mora biti dana v javno posvetovanje in se mora ne odločiti morda tudi na referendumih. Ja, hvala lepa, gospod Biski, sedaj pa. Vsem eh, čestitkom eh, in eh, za Davida Camerona, ki se zdi evroskeptik, vendar pa Eh, kaj pa se je zgodilo z veti? Vetov ni več. Gospod Cameron eh, sedaj podpira ta načrt, da se uniči in poniža nacionalne države, da eh, sprejmejo nemško stališče glede gospodarstva. In tu je predlog nemškega finančnega ministerstva in sicer, da bi pravzaprav prevzeli upravljanje eh, eh, Grčije. In eh, pravim si, to prav, gre prav gotovo za šalo. Saj ni mogoče, da se je Evropa znašla v takih ponekje ponekod v takih eh, dolgovih. Gre pa za strategijo in to nas pominja na 19. stoletje. Nihče ne more zanikati eh, pravzaprav, da Grčija ni eh, več gospodarstvo. In to vse to je velika napaka. Grčija ni neka, neko propadlo podjetje. Grčija je je država s svojim ponosom, svojo zgodovino, Eh, in eh, z prvo demokracijo, ki trpijo eh, in ki imajo 50 odstotno brezposelnost, zato ker so v ev, evrskem območju pravzaprav na ta način ste krivi za to njihovo bedo in nič vsega tega se ne bo zgodilo. Potrebno se je spomniti, da so, se, da so bili ti ljudje potisnjeni v brezup in v ponižanje. In In eh, mislim, da če bomo nadaljevali za to noro dirko, se bo to začelo dogajati še druge in naslednja bo Portugalska. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Bron, samostojni poslanci. Prosim. Thank you. Gospod Cameron je rekel, da ne bo preprečeval instituciji, eh, da uvajajo medvladni sporazum eh, na eh, fiskalnem področju, vendar pa pravzaprav eh, imamo tu osmi člen eh, tega sporazuma, ki govori o členu 273. Eh, člen za izpolnjevanje oziroma izvajanje te pogodbe in tudi, da bo to vodilo pri reševanju kakršnih koli sporov, če bo, se bo to zgodilo v okviru posebnega sporazuma. In Eh, v eh, tem primeru verjetno tudi ne obstajajo sankcije v primeru držav, ki se tega ne držijo. Potem je tu osmi člen osnutka eh, pogodbe, ki pravi glede ukrepov naslednje. Dejstvo je, 273. člen pogodbe govori samo o sporih med državami članicami, ne pa tudi o sporih s komisijo. Zdi pa se, da pravzaprav komisija tu ne more sprožiti, eh, eh sprožiti eh, sankcij. Eh, oziroma takega mehanizma. Eh, potem, eh, da lahko nekdo ugotovi, da je prišlo do kršitev s strani države, istočasno pa eh, te države ni mogoče sankcionirati, če do kršitev pride. Do, v tem se je potrebno eh, pravzaprav vzjemno, vzajemno dogovoriti. In eh, sicer pa lahko rečemo, da bomo, nek, da bomo to morda uporabili, da bi zasužnili na nek način druge države, mogoče pa bo to lepega dne doletelo na. Pravičujem, spregledal sem vašo modro kartico. Komu želite zastaviti vprašanje? Er Govorjeno je bilo o Gauleiterju. Kot Nemec eh, pa želim povedati, da demokratične Nemčije ni možno primerjati z nacionalsocializmom in zato želim sedaj upravičilo. Nihče v Berlino ne želi postavljati Gauleiterjev to samo krepi sovraštvo med evropskimi narodi in vi morate poskrbeti za to, da se kaj takega ne ponovi. In uh, Eh, to je tudi beseda, ki je bila uporabljen, uporabljena v najbolje prodajenem časopisu ob nedeljah v Združenem kraljestvu. Eh, potem, naprimer, ko se obtužuje Grke, da so leni in nekoristni ali pa ko se očrnjuje eh, druge, razne druge države. Vendar ta projekt, katerega cilj je, da nas vse zedini v meru in harmoniji, pa nas deli in pravzaprav pravzaprav eh, spušča skozi vrata spet eh, nacionalizem in Združeno kraljestvo. Eh, kajti moram reči, da tako, kot smo se mi obnašali do Grčije, smatram, da ni bilo spremljivo. Nacionalizem v parlamentu zagovarjajo tisti, ki imajo svoje zastavice na svojih mestih. E, kolikor vem, tudi vi spadate k njim. Sedaj pa ima besedo gospod Brok. Besedo ima kolega Brok. Kolega Brok, usedite se. Usedite se. Ich rufe sie, ich rufe sie jetzt. Prosim, pomirite se, usedite se. Gospod poslanec Ferreč, usedite se, drugače vas bom poslal iz dvorane. Besede ima kolega Brok. Gospod predsednik, gospod predsednik sveta, gospod predsednik komisije, najprej bi se rad zahvalil, da sta gospod Barozo in gospod Van Rompuy dejansko dobro sodelovala z ekipo Evropskega parlamenta. Drugič moram povedati, da si te pogodbe nismo želeli. Želeli smo si skupnostno pogodbo, vendar pa zaradi Združenega kraljestva to ni bilo možno. Postavili so pogoj, da ne bomo regulirali finančnega trga. Mi pa seveda to želimo storiti, da bi se skupaj uredili in zato smo morali zavrniti to, kar je zahtevalo Združeno kraljestvo. In ko sedaj iz teh krogov slišim, da se vrača jezik preteklosti. Ta Evropska unija je prinesla mir, blagostanje evropskim narodom. Tega nikoli nismo imeli v Evropi. In tega nam gospod Ferič s svojim sovraštvom ne bo uničil. Gospod in gospodje, sedaj imamo zavoro glede dolgov, imamo brnjeno večino in imamo tudi novo vlogo Evropskega sodišča. Tega do sedaj nismo imeli. Moramo poskrbeti za to, da bo ostalo pri tem, da bo vse zasidrano v skupnostni pogodbi. In to lahko z veliko podpore tudi dosežemo. Tako bi potem to postalo del skupnostne zakonodaje. In tukaj bo Evropski parlament tudi pomagal. Gospod Barozo, prosimo vas, hitro predlagajte teme na tem področju ne samo kar se dvojčka tiče in šestečka, tudi kar se rasti tiče Grče in druge države, potrebujejo luč na koncu predora. Morajo vedeti, da delajo za prihodnost, potrebujemo fiskalno disciplino, potrebujemo strukturne spremembe v teh državah. Običajno je tukaj potrebno sprejeti nacionalno zakonodajo. Seveda pa moramo izkoristiti tudi raven EU. In če imamo 60 milijard evrov, ki so še na računih, samo zato, ker eh, Grča ni sposobna predlagati projekta, potem moramo pomagati. In to je tisto, gospod Svoboda, kar je potrebno storiti. Potrebno je pomagati njihovim upravam, da bodo lahko spodbudili rast. Samo za to gre in zato vam moram povedati, gospa Merkel se bori za rast strukturne spremembe in mislim, da je to zelo pomembno. Pa tudi bori se za disciplino. Vi pa uničujete prihodnost naslednje generacije, če pozabljate na disciplino. Gospod in gospodje, še zadnja pripomba. Skupnostna metoda in pravice Evropskega parlamenta so potrebne. Mnenja pa sem, da potrebujemo dvojno solidarnost, ki se jo želi gospod Merkel. Vsak mora urediti pred svojim pragom in to je naša strategija. Socialisti želijo glasovati za Sarkozija, ki je podal nekatere zamisli, to moramo podpreti. Seveda, pred dvema letoma je bilo popolnoma drugače. Kakorkoli že, predvoljni boj traja. Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Upamo, da bo šlo vse v dobri smeri. Herr Brogge, ich habe Ihnen ausnahmsweise mehr als eine Minute zu. Več kot minuto dodatka ste imeli izjemoma, zato ker ste bili eden najuspešnejših pogajalcev. To je bila vaša premija za pogajanja. Kolega, me poslušate? Gospod Brok, me poslušate? Bodite prijazni in mi prisluhnite. Z vašo izjavo ste sprožili plas modrih kartic. Ne morem sprejeti vseh. Eh, najprej gospod Matlener. Samo gospod Matlener. Potem pa nadaljujemo.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 Če bomo nadaljevali v tej smeri, kot se sedaj kaže, to ne bo več dolgo trajalo. Ali mislite, da je normalno to, da se izvaja nadzor nad določeno državo, ne da bi imela ta država možnost organizirati referendum v zvezi s tem eh, in ne da bi se prisluhnilo volji voljivcev? mislim, da je, so možnosti, ki jih imamo na demokratični ravni, že presežene in mislim, da je potrebno dati Grkom in nizozemcem možnost, da se izrečejo o svoji viziji prihodnosti Evrope. Hvala lepa, gospod Brok. Najprej moramo seveda ugotoviti, da se mora vsaka država držati pravil. Zato moramo poskrbeti, če se podpišejo pogodbe, če se pripravi zakonodaja, če imamo pravila, jih je potrebno izvajati. In za to gre. Drugič, vsi ukrepi, ki so bili sprejeti, so lahko uspešni le, če bo to sprejeto v nacionalno zakonodajo. Samo Britanci pač ne, ker niso odeleženi pri solidarnostnih ukrepih za Grčijo. Druge države pa, to moram jasno povedati gospodu Feridžu. In zato bi lahko imeli takšnega komisarja za vrčevanje, če bi imeli skupno roditev na skupni podlagi za vse države, ki se ne bi držale pravil. In, zato, in to je stališče nemške vlade. Tukaj ne moremo imeti posebne ureditve za Grčijo. Sedaj pa gospod Hughes, SND. Hvala lepa, gospod predsednik. Ta izjava o, o, o e, e, rasti, ko govori o ohranjanju naložb za bodočo rast, potem oblikovanja novih delovnih mest, socialno kohezijo, to je tisto, k čemur, e, kar smo tudi mi izpostavljali in skratka, da uporabimo tak pristop, Eh, vendar pa eh, se zdi, da je sedaj ta uh, okvir ki, uh, nekaj, kar nam eh, preprečuje, da lahko to izvajamo. Če želimo biti pametni, uh, svet bi lahko skupaj s parlamentom vzpostavil pravi resnični uh, sistem uh, euroobveznic. Potrebne so nove naložbe, uh, se tudi potem dogovoriti za uh, nov uh, davek. Govora je bilo o 200 milijardah evrov evrov letnega eh, prihodka. Eh, potem eh, tudi vse tisto, kar lahko pripelje k preboju in sicer na podlagi pametne odločitve, pametnega pristopa. Potem govori Eh, slišali smo, eh, kaj bi vse to pomenilo in eh, primerjave s socializmom in mislim, da bi bilo dobro, da se vse to zabeleži. Hvala lepa, kolega Hughes. Sedaj pa v imenu skupine Alde, kolegica Bowles. Hvala, gospod predsednik. Delovna mesta in rast, to je tisto, kar je na samem vrhu agende. Potem so še druga vprašanja, ki so samo vrščena in sicer kriza, eh, ko gre za mlade. Eh, zelo veliko je število brezposelnih eh, mladih. In vendar pa se ne smemo zavarovati, kajti tu je bančni sistem in vse to, do česar bo prišlo, namreč določeni bančni transferi se že dogajajo. In eh, Tu je torej na eni strani brezposelnost in še eh, druge posledice, ki jih bodo mladi eh, čutili, finančni sistemi, ki bodo pravzaprav pomenili vse te probleme mladih. In naj spomnim države članice, da dogovor je bil v tem, da se povežejo stresni testi in eh, zaščita. Eh, in to je ravno tisto, kar je še poslabšalo zadeve eh, skupaj še z drugimi zaostanki. E Hvala lepa v imenu EKR, gospod Eping. First, uh, Eh, najprej eh, menim, da je ta dogovor dobrodošel, vendar prihaja deset let prepozno. Dolgoročni eh, cilj pa ne rešuje kratkoročnih problemov v evroobmočju in tu je Portugalska, potem Italija, Španija, ki, sta, ki so izgubile svojo konkurenčnost že prele, pred leti rav, zaradi tega evrskega območja. In vsakrat, ko se se Sarkozy pojavi na televiziji, predlaga novo besedilo. In sprašujem se, če socialisti sploh še potrebujejo svojega kandidata, glede na to, da se v takega Sarkozy eh, pravzaprav vse bolj preobraža. In eh, potem je eh, tu so tu eh, tisti, eh, je tu tisti, ki, katerega država je svoj čas eh, bila pod rusko dominacijo in podobno. In potrebno se je prav gotovo nekaj naučiti iz te zgodovinske lekcije. Hvala lepa v imenu GUE NGL. Gospod Sendergat, minuto in pol. Tak, Hvala. Najprej bi želel izraziti svoje začudenje nad rezultatom tega vrha. To se mi zdi res nerazumljivo. Če imajo nekatere države težave s svojim gospodarstvom, jih je treba sankcionirati. In s tem je rešen problem? Vendar, zakaj pa ni nihče na to pomislil že prej? Tako preprosto je, tako učinkovito. Zakaj ne bi uporabili te iste metode tudi za reševanje drugih problemov, naprimer v državi, ki ima preveč brezposelnih? No, vse to ni nič takega. Kaznujmo jih z globo. Kaj pa država, ki ima preveč revnih? No, borimo se proti revščini z predpisovanjem kazni. Ampak predsedniki državnih vlad vendarle niso želeli iti tako daleč milijoni brezposelnih in revnih v Evropski uniji, to je spremljivo in zato niso potrebne globe. Če pa se določena država odloči za masovne javne naložbe, zato da bi ustvarile zelena delovna mesta na področju vetrne energije, um, sončne energije, ali drugih vrste obnovljivih virov energije, potem pa jo bo treba sankcionirati. Ampak oprostite, to se mi res ne zdi nek primeren način gospodarske politike. In zato ni nič čudnega, da je belgijski javni sektor s stavko se odzval na ta vrh. Hvala. Gospa Cavela sedaj v imenu skupine EFD. Najlepša hvala. Zadnje odločitve, ki so bile sprijete na vrhu Evropskega sveta, so pripomogle k izgraditvi enotnega trga in k gospodarskemu upravljanju. Ampak to, kar smo videli tukaj danes, dokazuje, da se dejansko premikamo k neki enotni Evropi, to se sprašujem, če dejansko želimo neko enotno Evropo ali neke združene države Evrope po zgledu združenih držav Amerike. Poslušajte, ali ste mogoče kdaj že videli v ZDA, da bi določen mičiganski komisar v Kaliforniji nadziral eh, njeno finančno delovanje, tako kot se sedaj za to zauzemajo nekateri evropski politiki. iskreno povedano, mislim, da se počne in govori marsikaj, kar je usmerjeno zgolj k spodkopavanju Evropske unije in državam se predpisujejo politike, ki nimajo nič skupnega z njihovimi državljani. Tukaj se izvaja cela vrsta protidemokratičnih strategij. tukaj se spodkopavajo pravila, ki jih je vzpostavila ILO in seveda slišimo že dovolj kritike glede tega, kar se dogaja v Grčiji, to je res, ampak sedaj slišimo, da Evropa za vse, kar se dogaja, krivi zgolj Grčijo. Zdi se kot, da Eh, je evro nastal na zelo trdni podlagi, pri čemer nihče ne bi storil nobene napake, vendar pa imamo na evropski ravni neko težavo. Imamo težave z evrom in zato vas prosim zgolj nekaj. Pustite nas na miru, pustite nas na miru v Grčiji, saj imamo že dovolj svojih problemov. In Nemce prosim naslednje, vi sedaj povzročate zelo veliko veliko vrzel, velik razkol v Evropi. Oprostite, gospod predsednik, še minutko. Gospod Savela, žal ste prekoračili čas. Oli na valumenja plati zelo veliko težavo imamo pri vsem, kar se dogaja in zato bi se morali vsi podpirati za to, da bi lahko uh, storili kakšen korak naprej. Ja. Hvala lepa, sedaj pa v imenu samostojnih poslancev gospod Madlener. Ja, de eerste euro eh, top van het nieuw jaar zit erover. Hvala lepa. Prvi vrh Evropske unije, ta, ki je ravno kar za nami, je bil nepotreben. Govorili smo, slišali smo različne eh, splošne ideje o brezposelnosti, o težavah, o financah, ki pa ne vodijo k rešitvi problema. Vsi vemo, da je situacija zelo resna, vsi ekonomisti to vedo in vi se trenutno igrate z denarjem naših davkoplačevalcev. Seveda je proračunska disciplina tukaj predstavljena kot eh, čudežna rešitev po letu 2012, ampak kako lahko, gospod Barozo, stojite za tem, da bodo do mm, male portugalske pokojnine v višini 200 evrov na mesec sprejemljive? Treba je razmišljati tudi o tem, da so obrestne mire dosegle izredno visoko raven na portugalskem včeraj in tukaj smo priča situaciji, iz katere ni izhoda. Trenutno je 23 eh, milijonov evropejcev na jugu Evrope brez eh, zaposlitve. Od tega ogromno mladih in mislim, da to ne prispeva k eh, blaginji v tej Evropi. Vi pa sedaj pripravljate neko nočno moro v vsej tej situaciji. In ta pogodba bo postala javna šele takrat, kadar bo podpisana. Mi pa bi želeli to poznati že prej in mudi se nam. Da pa gospod eh, Rojl, novi zvoljeni predsedujoči skupine CDU CSU. Hvala lepa. Gospod predsednik, kolegice in kolegi, mislim, da je to bila dobra rešitev, ki smo jo našli. Lahko bi si seveda predstavljali boljšo, vendar pa Včasih je pač v politiki potrebno doseči tisto, kar je pač možno doseči in potem delovati postopoma. To, kar smo sedaj dosegli, je v skladu s tem, kar smo sprejemali že v okviru šesterčka. Sploh ne razumem vašega razburjenja. Saj smo želeli, da vačno ravnamo sredstvi. Mi smo dejali, da moramo poskrbeti za rast in sedaj to počenjamo, ne sicer na način in v obliki, v kateri smo si to želeli, vendar pa kljub vsemu so kolegi skušali doseči to, da bi nekatere zadeve še izboljšali. Elmar je to pravkar povedal in potem imamo tukaj predstavitev velik, večjih skupin, ki grajo to, kar smo dosegli. Dolgo je že, kar smo imeli takšne težave v Evropi in da se sedaj izvajo takšni šovi, to ni odgovorno. In resnično sem ogorčen, da se tako obravnava to vprašanje, da se izkorišča za poceni politiko. Seveda, govorimo o tem, da je potrebno zadrževati Evropo, potem pa drugim očitamo, da ne počne dovolj. Ko slišim to, kar so dejali nekateri kolegi in sicer predsedojoči političnih skupin, če bi sam govoril tako, bi se sramoval, saj tako ni možno sodelovati in tako ne bomo dosegli skupne Evrope. Tako ne. Prav, gospod Rojl. Kolegica Harms vam želi zastaviti vprašanje, prosim. Sehe, ja Če sem prav razumela, je šesterček, ki smo ga sprejeli tukaj v Evropskem parlamentu z večino, je to evropska zakonodaja, ki že deluje. Kdaj pa bo učinkoval tudi fiskalni pakt in v katerih državah bo proizvedel dodatno stabilnost? Od kdaj, gospod Rojl? Prosim, gospod Rajl. Ne poznam datuma, vendar pa to bo hitro, to veste. In veste, da imajo naši ukrepi in zakonodaje, ki jih sprejemamo, tudi roke. Vi pa ste kritizirali to bolj sebinsko, niste kritizirali rokov. Sebinske postopke ste kritizirali, ki so se odvirali v ponedeljek in to se mi zdi hinavsko. Zdaj pa gospod Trautmann, SNT, minuto in pol. Pukul, Najlepša hvala, gospod predsednik. Sama se ne bom tukaj lotila politične politike eh, v zvezi s tem vprašanjem, ampak pri tej pogodbi smo gotovo pred neuspehom in tega mi je zelo žal. Žal mi je zato, ker je ta pogodba neučinkovita, zato da bi z njo odgovorili na krizo in spodkopava zaupanje. Če pogledamo sedaj Grčijo in Portugalsko in kar se tam dogaja, po drugi strani dve največji vplačnici v naš proračun, Nemčijo in Francijo. Um, sedaj pa pogodba, ki bi morala sicer vse pomiriti in uh, upoštevati vse strani. Po drugi strani pa tistih 500 milijard eh, v skladu za stabilnost, eh, za katerim stojijo samo banke. Ampak poslušajte, naši zaposleni so zadolženi, brezposelni in vsi drugi so napolnili bruselske ulice in zato ne moremo sprejeti take pogodbe, ki podpira zgolj proračunsko disciplino in eh, pri tem zahteva, da se nacionalni parlamenti odrečejo delu svoje suverenosti in zato mislim, da bi morali podati druge predloge in naš predlog je, da najprej obsodimo. Mislim, da to, kar se danes ponuja v Evropi, je zgolj začaran krok. Nek evropski pakt odgovornosti za rast in za. ni to, kar potrebujemo. Potrebujemo nek pakt, ki bo omogočil delovanje naših tovaren, našega gospodarstva. Um, potrebujemo pravične ukrepe, solidarne ukrepe in zato bi se morali v tem parlamentu zauzemati. Hvala lepa. Sedaj po imenu je LS gospod Mauro. Hvala. Gospod predsednik parlamenta, želim se vam zahvaliti za to, kako ste v teh okoliščinah se zauzeli za našo skupnost ter za institucionalni proces Evropske unije in eh, tako podprli delo naših kolegov, kot so Brok, Gvaltieri in drugi. Evropska strategija za rast je vključena v tiste rezultate sveta, ki pravijo, da je pravilno to, kar bodo vključevali predloge Evropske komisije in mi jo želimo podpreti v tej nalogi. Torej, bodite inovativni pri tem procesu sprejemanja odločitev, ampak to v vseh smereh tako da bomo zagotovili več transparentnosti in tudi več učinkovitosti. Gospod predsednik sveta, danes ste v dvorani slišali gluh odmev nacionalizmov, ki pozabljajo, da je 55 let miru in razvoja v Evropi izjema in ne pravilo v naši dolgi zgodovini. In zato prosim, pomagajte nam, da bomo lahko omogočili, da bodo to razumeli tudi tisti, predsedniki držav in vlad, ki Evropsko unijo predstavljajo v drugi luči in ne v njeni najbolj razumni luči. Sedaj pa minuto in pol, gospod Gualteri, SND. Hvala, gospod predsednik. Ko se komentirajo vse te odločitve vrha z dne 29. decembra, smo govorili, da bo ta vrh prispeval k omejevanju škodljivih posledic teh težkih odločitev. In na to so potekale težka pogajanja, ki so gotovo prispevala k temu, da se izognemo najhujšemu. Sedaj pa imamo tukaj veliko tveganje, da bi nova pogodba spodkopala vse institucionalno delovanje Evropske unije in da bo delovanje morda v nasprotju z njenimi pravili. Sedaj pa ni več tako. Sedaj te nevarnosti ni več. Sedaj bo treba zagotoviti izvajanje pogodbe s pomočjo zakonodaje Unije. Parametri, ki zadevajo primankljaj in dolg, so vključeni v trenutno veljavni zakonodajni okvir in um, tudi druge škodljive hipoteze niso več veljavne. Kakorkoli Če vse te dobre strani pogledamo, pa vendarle fiskalna pogodba ni primeren odgovor na sedanjo krizo. Tudi druge možnosti, prisotnost parlamenta na evropskih vrkih, um, vloga Evropskega sodišča, vse to je še zmeraj zelo dvomljive narave. In če pomislimo na vse druge možne ukrepe, projektne obveznosti, obveznice za stabilnost in tako naprej, tudi če bo vse to že sprejeto, bo eh, Evropa sicer morda lahko izšla iz te krize, vendar jo številni izmed teh ukrepov še poglabljajo. Hvala. Hvala lepa, gospod Gojteri. Tudi vam se zahvaljujemo za uspešno pogajanje. Eh, naj se opravičim gospodu Verhofstatu, zahvalil sem se gospodu Broku. Walterju, vam pa ne, to zato, ker ste predsednik politične skupine, ker imate to dvojno funkcijo. Vendar pa tudi vam se zahvaljujem, zelo uspešno delo ste upravili. Torej, hvala lepa še enkrat. Sedaj pa kolegica Le Grip, ELS, prosim. Merci, voulais... Euh, hvala, gospod predsednik. Želela bi podpreti francosko delegacijo skupine ELS pri podpori paktu za stabilnost in gospodarsko upravljanje in odločitvam, ki so bile sprejete v svetu. Vendar pa si ne smemo slepiti. Ta pogodba predstavlja pomemben korak naprej k večjemu gospodarskemu povezovanju in večji finančni stabilnosti. In to lahko tukaj jasno ponovimo. Uh, Eh, zaposlovanja ne moremo pospešiti in rasti ne moremo pospešiti, če ne bomo očistili javnih financ. In ena sama pogodba te rasti gotovo ne more spodbuditi. Če pa sprejmemo celo vrsto pravil in medsebojnih zavez, pa lahko s tem spodbudimo zaupanje in tudi ponovno rast. In kot je predsednik um, socialistov, eh, omenil, da se gre tukaj predvsem za politično politiko in omenil tudi bodočega socialističnega predsednika Francije, naj povem, da se mi zdi to zelo neodgovorno, predvsem se mi zdi zelo neodgovorno, ko slišimo francoskega socialističnega kandidata govoriti, da bo treba ponovno se pogajati o pogodbi Evropske unije. Ponovno se pogajati kaj? to kaže, da Francija morda ni eh, pripravljena spoštovati vseh teh zavez. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Bulman, danes je bil izvoljen za predsedujočega SPD politične skupine. To je predvoljena mrzlica v Nemčiji. Hvala lepa, gospod predsednik. Če si ogledamo kruto gospodarsko realnost, na dan vrha so trgi za desetletna posvila zahtevala več kot 7 odstotne obresti. Toliko o tem, koliko je vrh pripomogel k pomiritvi razmer, ali toliko k temu, kaj bo nova meddržavna pogodba pomenila na trgu. In če se potem kdo sprašuje, odkot prihaja nemir, morda zaradi gospodarskih podatkov in zaradi občutka, da to ne zadošča, kar počnemo. In gospod predsednik Šulc, naj jasno povem, da je vaš pogum in jasnost, ki ste jo pokazali na vrhu, da branimo skupnostno metodo, da moramo konsolidirati, pa tudi investirati, da bodo evropska gospodarstva lahko cvetela. Zato se vam resnično zahvaljujem in mislim, da bomo tako lahko razvijali skupno gospodarsko politiko. Hvala lepa, gospod Bulman. Sedaj pa kolega Sarjuš Volski, ELS. Dent. Uh, let me mention one value added which we should. naj omenim dodano vrednost na katero bi morali pomisliti ko govorimo o izvajanju fiskalnega pakta in sicer se tu soočamo s kredibilnostjo na finančnih trgih delujemo v duhu solidarnosti in enotnosti unije izogibati se je potrebno nepotrebnim delitvam in eh, potrebno eh, je kredibilizirati tisti, tiste ki so manj kredibilni to me vodi k naslednjim zaključkom deliti eh, to verodostojnost eh, eh, kot dodano vrednost v, v, v zamenjavo za rigoroznost in potem, potem tudi naprimer preseganje 12 odstotkov tega odnosa oziroma sorazmerja glede na bruto nacionalni prihodek. In Tu eh, je samo primer eh, torej, ene države, ki je prikoračila to mejo, sedem pa ne. In kar pomeni, eh, da je potrebno delati tako, kot da ta en primer pravzaprav podaja verodostojnost ostalim primerom. In potem bi bilo potrebno tudi povabiti, da se pridružijo evrskemu območju. Hvala lepa. Sedaj pa kolegica Ferreira, SND. Edit. Edit. Mi? Ok, sorry. Sorry. Podia dizer que este tratado é inútil. Želela bi povedati, da je ta pogodba nekoristna in tudi nevarna. Prvič, zato, ker bo uh, z več kaznimi in strogimi pravili utrdila nek recept, ki nima rezultatov. Kdo lahko zaupa zdravniku, ki ne zna zajeziti anoreksije in ki eh, odprto razpravlja o možnostih eh, o, za smrt svojega pacijenta. Koliko držav se tukaj zaveda, da imamo napačno diagnozo? In hkrati je to nevarno zato, ker mi tukaj predstavljamo evropske državljane. 23, eh, več kot 23 milijonov je brezposelnih naših državljanov in ogromno mladih je v tej številki, ki ne najdejo zaposlitve. In uh, naše oblasti, naši organi ne znajo dati na to pravilnega odgovora. In zato moramo govoriti jasno. Recesija ni um, neka uh, fatalnost, ampak je neka trenutna situacija, ki jo moramo rešiti. In kje so sedaj evropske obveznosti? Kje iz je okrepitev evropskih financ in boj proti špekulativnim transakcijam, kje um, je evropski odgovor na to dvigovanje obrestnih mer, ki stiskajo naše trge. Naši državljani pričakujejo od nas te odgovore. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Džanako, ELS. Η σύνοδος κορυφής θα μπορούσε να θεωρηθεί θετική για την ανάπτυξη και τη δημιουργία. Χαλά. Ta pogodba bi mogoče lahko bila celo pozitivna za rast in ustvarjanje novih delovnih mest, ampak to je zgolj teoretično. Po štirih letih krize še nimamo nekega stabilnega odgovora, ki bi lahko Evropo iz krize pripeljal. Morda pa ta pakt ni bil potreben z pravnega vidika, ampak verjetno je potreben bolj z vidika discipline zato da se uh, pokaže s prstom na tiste, ki ne spoštujejo pravil. Mogoče bi tukaj lahko našli rešitev in mogoče ta tudi ni najslabša. Dejstvo pa je, da je ta kriza pokazala, da nobena država ne bo mogla sama iziti iz nje. Proračunska disciplina je seveda potrebna, vendar pa smo še vedno v neki slepi ulici, kar lahko ima hude posledice za celotno Evropo in ne samo za zadevne države. Lepa, gospod Ženako. Sedaj pa gospod Gal Pelc, prosim. Prosim, vse pa nalokur. Rulo, ko jo z informali ščuti. Hvala, predsednik. Zadovoljna sem, da se je na tem vrhu govorilo o ustvarjanju delovnih mest in o gospodarski rasti. Vendar pa smo že od decembra v postopku, v katerem se govori o meddržavnem paktu, ki pa je slabo pripravljen in ki se vendarle skuša usiliti v evropski pravni red. Številni menijo, da je ta projekt nepotreben in da ne vključuje ničesar novega v primerjavi s šesterčkom, ki je bil sprejet že prej. Pa čeprav se sama s tem ne strinjam. Kljub temu pa uh, mi je žal, da te vsebine nismo mogli že prej vključiti v šesterček in z vsem tem želim poudariti, da skupno upravljanje s financami je gotovo lahko koristno in predvsem pa moramo k tej finančni uniji prispevati z dejanji in ne samo z besedami. Skupni ukrepi ne morejo biti žal uresničeni zato, ker pakta niso vsi podpisali, to je prvič in drugič tudi zato, ker eh, države članice, ki niso članice evropskega območja, niso uh, vključene v vsa ta dogajanja. Jaz sem v končni fazi zadovoljna, da se je ta pakt pospisal in upam, da bomo do konca meseca marca imeli dovolj časa, da bomo zapolnili vrzeli, ki jih še ima. Hvala. Tako, sedaj pa postopek HDI. Pritegnite pozornost predsednika. Torej, sprejemam javljanje k besedi. Vendar pa že uro in pol se kolegi stalno javljajo. Zato moram sedaj poskušati to narediti pravično. Začenjamo z gospodom Luhanom, ta se je javil že kar na začetku. Prosim. Datorite situacije je alarmante, če če prevešte rata. Ta situacija je alarmantna, zlasti, ko gre za brezposelnost mladih. To, kar je obravnaval svet v okviru svojega dnevnega reda in stanje. Ko gre za mlade, pa lahko rečemo, se izboljšuje, kajti prav gotovo jim je uprit to, kar se sedaj dogaja. Situacijo je potrebno izboljšati tako na ravni unije kot v posameznih državah. In en od načinov, kako doseči ta cilj, je v okviru kohezijske politike. Trenutno imamo na nacionalni ravni eh, ta eh, postopek, ki poteka. In in sicer v okviru strategije 2020. In eh, tako komisija kot svet bi morala nameniti več pozornosti za poslovanju mladih in podpirati dobro utemeljene projekte v prid temu zaposlovanju. Hvala lepa. Besedo ima kolegica Podimata. Hvala lepa. Hvala lepa za to, kar smo danes slišali in hvala lepa tudi za to, da nekateri niste podprli teh ekstremnih izjav, ki smo jih slišali, ki so veliko krat uperjene tudi proti Grči. Ne bi rada podala nadaljnih pripomp na to temo. Vendar pa rada bi se osredotočila na nekaj drugega. Prosim, kolegice in kolege, da skupno razmislimo o tem, kam vodijo ti stereotipi, kam vodijo, ti, kam vodijo te enostranske kritike, ki se izražajo na, na račun ene od držav. Gospoda Broka žal ni več tu. Moram reči, da seveda ne želim kar tako okriviti vseh, kot veliko krat slišimo. Se želi pomagati državi, ki bo izpolnjevala svoje pogoje. Zigmund Gabriel, nemški poslanec, je dejal, dar, če se seveda izbira med nacionalnim ponosom in pomočjo, potem moramo samo pogledati preteklost, kaj se izbere. Oj, oj. Sedaj pa gospod Mitchell. Hvala lepa eh, za to priložnost. Najprej želim reči, da eh, pravzaprav eh, smo v določeni meri šli od enega pristopa k drugemu, mislim, da je prišel čas, da gremo naprej. In uh, gospod uh, Dragi je rekel pred nekaj tedni, lahko, če lahko uh, zagotovite, naprimer, fiskalno pravilnost uh, uh, brez uh, rasti, potrebujemo več uh, pravzaprav dobrega upravljanja glede rasti, tudi definicijo tega, kar naj pomeni tržna gospodarstvo. In eh, potem je tu tudi vprašanje odgovornosti oligarhi, ki, kot se zdi, vladajo v določenih segmentih eh, trgov in potrebno je eh, nameniti ustrezno pozornost. Več pozornosti moramo posvetiti upravljanju in vodenju. Gospa Gurmaj. Hvala lepa. Sem Eh, nekako razcepljenja, kot mnogi v tej dvorani. Na eni strani prepoznavamo potrebo soočanja s to krizo in eh, po drugi strani pa mislim, da naše izhodišče ni povsem ustrezno. Ne moremo brez finančne stabilnosti in strogih pravil, vendar pa je jedro problema v tem, da ni bilo dovolj povdarka na rasti, na zaposlovanju in socialni vključenosti zaposlenosti. In eh, tu, eh, kaj ti velika napaka je zlasti v tem, ta prevelika eh, zaskrbljenost glede posledic nekaterih ukrepov. In Evropa se ne sme odmakniti od tega, kar predstavlja način sodelovanja in podobno. Razen tega pa želim tudi povdariti, da je Evropski parlament edino demokratično izvoljeno telo in to je potrebno upoštevati. Hvala. Hvala lepa. Gospa Gormaj, sedaj imam še gospo Matijas. Gospod in gospodje. Najlepša hvala, gospod predsednik. Na zadnjem zasedanju sveta je predsednik Barozo predstavil prosojnice oziroma PowerPoint predstavitev z grafi, ki so kazali rezultate raziskave znanjega mnenja, ki je bila ja, izvedena na eh, evropski ravni. Vendar pa se je izkazalo, da eh, je pomanjkanje delovnih mest eh, šele na peti, na petem mestu na lestvici eh, vprašanj, ki skrbijo eh, naša eh, mala in srednja podjetja in naše zaposlene. In še druge take nenavadne, nenavadne rezultate so se pokazali. Ampak ali je to res dokaz, kaj je tisto, kar nas najbolj pesti? Mi smo tukaj zato, da bi rešili težave ljudi in zato bi vas želela vprašati zgolj naslednje. Samo eno vprašanje. Torej, koliko nameravate eh, naložb v zaposlovanje dejansko unesti? Hvala. Hvala lepa. Še dva, potem pa res konec. Gospod eh, Pardašjevič.

kažeta, da vsa pričakovanja niso bila izpolnjena glede na ponedeljkov vrh. To je res. Ne glede na to pa lahko rečemo, da je šlo za vrh pametnih, dobrih kompromisov. Kompromisi ne morejo nikoli zadovoljiti vse. E, namreč potreba po doseganju večje fiskalne discipline, potem boljši izgledi za e, gospodarstva v evropskih državah, državah in uspelo nam je tudi preprečiti do tega, da pride do Evrope dveh razredov z eh, različnimi institucijami. In eh, polska eh, vlada se je vključila v diplomatsko ofenzivo glede tega in zato se lahko zahvalim. Hvala lepa, gospod Lopez Aguilar. No Žalostno je, pa čeprav ni prvič, da v tem parlamentu slišimo te negativne glasove glede tega, kar se je dogajalo v svetu. Poleg tega pa je obžalovanje vredno to, da je vse to parcialne narave in parcialen je tudi primankljaj in kaže, da imamo premalo sredstev na voljo, da bi se borili proti primankljaju in tudi proti drugim proračunskim pomankljivosti in pa tudi proti pomankanju delovnih mest. Nikjer pa v um, tekstu se ne iščejo spodbude in tudi v tem parlamentu se izogibamo temu vprašanju in vprašanju reforme. Uh, ki jo potrebuje evropsko gospodarstvo ter uloge centralne banke pri vsem tem. Torej, kako bomo dejansko pomagali bolnemu pacijentu s takšnimi prijemi? Hvala. Besedo gospodu Ševčeviču in gospodu Van Ropoju naj nekaj povem o postopku CatchDI. To je bilo uvedeno zato, da bi spontano v razpravi dali besedo kolegom po koncu razprave. O tem moramo razmisliti. Realnost pa je taka, da je ta postopek poskus, da uvedemo drugi seznam govornikov, ko na predsedočega, da da besedo določenim posameznikom. Tega ne bom storil, res sem se ravnal po spontanosti in prosim, da na koncu razprave potem resnično damo besedo tistim, ki se javijo k besedi. Sicer je vse skupaj nepravično. Sedaj pa gospod Ševčovič, prosim. Hvala, gospod predsednik. Eh, dragi gospod predsednik Evropskega sveta, spoštovani evropski poslanci, zahvaljujem se vam za zelo živahno, zanimivo razpravo. Veliko idej ste v okviru tega izrazili in vse to jasno kaže, da je bil ta eh, vrh izjemno pomemben in ključnega pomena. In osnovni povdarek je na rasti. Zato je pomembno, da se tega Eh, lotimo in da na ta način eh, odrazimo zaskrbljenost naših državljanov v zvezi z rastjo. Eh, in potrebno je še naprej delovati z zagotavljanjem gospodarske, fiskalne, fiskalnega upravljanja. Zahvaljujem se Evropskemu parlamentu, gospodu Ferhofštatu, gospodu Broku in drugim za odlično upravljeno delo in dobro sodelovanje z Evropsko komisijo. Če grem nazaj na Eh, izid vrha eh, menim, da je bila razprava o rasti in o tem, eh, o čemer je govoril eh, gospod Van Rompuy, ko je govoril o konsenzualnem eh, pristopu za vidika rasti in, tim, in tudi pospeševanja oziroma naše politike na tem področju. Mislim, da se ne moremo strinjati s tistimi, ki menijo, da lahko oblikujemo nova delovna mesta s tem, da pravzaprav nekaj odpravimo in da se eh, spet, kot da eh, gremo nazaj v 19. stoletje, prosim, da ne ravnamo tako. Ukrep ki so bili sprejeti v okviru Evropskega sveta za mlade, eh, tako da bi 7,5 milijonov mladih brezposelnih, ki tudi niso nekateri bili deležni izobraževanja, spopolnjevanja, skratka za njih. In potem srečali, srečale se bodo tudi eh, akcijske skupine v ta namen in eh, zato, da je vse to pripravljeno pred zasedanjem na vrhu spomladi. Hitreje ne bo mogoče, vendar pa potrebujemo dobro sodelovanje in podporo držav članic. Potem, če grem k pomembnemu vprašanju gospodarskega in fiskalnega upravljanja, mislim, da to, kar je ta razprava jasno pokazala, pa tudi razprava na vrhu, ni mogoče doseči konsolidacije brez rasti. In eh, naprimer lani, ko smo skušali rešiti Evropo in Evropsko monetarno unijo, sedaj gremo še dlje. Stabilizacija, osredotočanje na rast eh, v, eh, v smislu povezovanja evropskih eh, družin. Ko sem poslušal vašo razpravo, nekateri eh, so eh, govorili eh, o tem in pravzaprav risali eh, sliko, eh, ki eh, ni povsem taka, eh, kot si jo situacijo zasluži. Eh, vendar potre, eh, zagotovilo se je, da bo Evropski parlament sodeloval v gospodarskem upravljanju in eh, ni novih evropskih institucij in v, v, v roku petih let pa bo vse to potem tudi zajeto že v evropski zakonodaj. Mislim, da so to pozitivni rezultati tega vrha in tako jih lahko tudi vidimo. Sedaj pa na hitro v odziv na nekatere vprašanja. Gospod eh, Dol, ki govori o direktivi o storitvah in polno izvajanje te direktive bi lahko pospešilo eh, trgovino za 45 odstotkov naložb pritožbe za 20 eh, odstotkov. Eh, potem tudi druga sorazmerja, eh, povečanje bruto nacionalnega dohodka. Kje druge bi lahko našli take zmogljivosti z vidika rasti? In pa začeli smo eh, tudi s postopkom za kršitev v primeru zadnjih držav, ki eh, še niso prevzele te zakonodaje. Glede patentov, eh, mislim, da je to nekaj, kar sem sam povdaril, pa tudi predstav, predsednik Evropske komisije. Ko bomo, če bi lahko povečali to stopnjo, sedaj imamo rok, eh, v katerem je to potrebno eh, storiti in eh, tiste države, ki se še niso strinjale, jih prosim, da sedajo in pravzaprav se tako tudi odločijo. Potem komentar gospod gospoda Svobode glede davka na finančne transakcije in gospoda Farhovštata glede evrskih obveznic. E, davek na finančne transakcije je pomemben e, predlog in naj vam zagotovim, da Evropska komisija od tega ne bo odstopila. Imeli smo že eno težko razpravo glede tega, ni eh, pripeljala do rezultatov, vendar eh, če nadaljevali bomo, ker je to potrebno in v ta namen potrebujemo vašo podporo. In eh, če bi se vse države članice zavedale, kako koristen ukrep eh, je to lahko in eh, tudi v smislu delitve bremen, pa tudi, da ima to lahko blagodejne učinke na industrijo. To so ti argumenti, ki so po mojem mišljenju zelo racionalni in bodo prevladali. Potem evroobveznice. In eh, komisija meni, da gre eh, za zelo dober pripomoček eh, oziroma instrument za stabilizacijo. Sedaj vidimo, da razprava teče naprej. Res je, da je težavna. Tu so prizadevanja za fiskalno konsolidacijo in vse to krepi vzajemno zaupanje v državah članicah. Glede na to, z vidika vodenja naših financ in prišel bo čas, ko bomo začeli uporabljati eh, te obveznice za stabilnost, evrske obveznice kot pomemben naložben instrument v Evropski uniji. In še ena informacija, sofinanciranje, gospod Verhofštat ima prav, gre za pomembno sredstvo zlasti za pomoč državam, eh, ki jo potrebujemo, potrebujejo in eh, Eh, to, tu gre naprimer za Latvijo, Portugalsko, Grčijo, Romunijo, nekaj podobnega za Irsko, sedaj pa se to širi še naprej, ko gre za Grčijo 90 do 90 odstotkov in eh, Grkom eh, pomagamo tudi, da lahko to bolje absorbirajo na samem na licu mesta. Hvala lepa, gospod podpredsednik komisije, gospod Ševčovič, sedaj pa gospod Van Rompuy. Hvala, gospod predsednik. Dragi kolegi, kot sem rekel uvodoma, je politika rasti nekaj, kar poteka na različnih ravnek, kratkoročno, dolgoročno. Tu imamo gospodarski vidik ter zelo specifični vidik politik zaposlovanja. Imamo to, kar počnemo na ravni držav članic in to, kar se lahko počne na ravni Evropske unije. Kar zadeva kratkoročni vidik, skušal bom biti kratek, vsaj upam. Najprej ne smemo pozabiti, da je sedaj seveda pred nami neka stagnacija in recesija, ampak da je za nami dveletno obdobje pozitivne rasti, kljub temu okrog 2 odstotka v večini Evropske unije. No, Eh, prizadevanja in napori so bili uloženi v konsolidacijo. Eh, v nekaterih državah so bili sprejeti programi za podporo trgu, ampak eh, ponekod so bile težave še vedno. Vendar pa, kot vidimo, po uprečnju lahko govorimo o tem, da ste bili leti 2010 in 2011 ugodni za rast in za poslovanje. V Belgiji, naprimer, je bilo ustvarjenih 100 tisoč delovnih mest v letih 2010 in 2011, 7 tisoč pa je bilo izgubljenih v letu 2009, v letu krize. In uh, seveda, sedaj vemo, da ima kar nekaj držav, kar nekaj regij težave, imamo pa tudi pozitivni premik v zadnjih dveh letih. Potem, kaj lahko kot najpomembnejše storimo Eh, kratkoročno. Najprej moramo zagotoviti, da se bo vzpostavilo spet zaupanje v območje evra. Ko bo to zaupanje spet tukaj, bodo potrošniki in podjetja imela več zaupanja in to bo pripeljalo k večji gospodarski rasti. To smo videli že leta 2009, ko se je zaupanje povrnilo, potem ko smo spet vzpostavili zaupanje v banke, se je tudi eh, pobrala na noge gospodarska rast in dvignila stopnja zaposlenosti. Zadnji meseci sploh niso bili tako zelo katastrofalni, kot nekateri skušajo dokazati. Naprimer, um, v Nemčiji in v Italiji so se znižale obrestne se je ta spred znižal na 1,6 odstotkov. In eh, tudi drugot smo imeli neke pozitivne premike, na Irskem naprimer, ampak ali je to dovolj? Ne, je pa to nek preobrat in zato v tej smeri lahko delamo naprej kratkoročno rešitev ni ta, da bi več trošili in povečali primankljaj. To ni rešitev, to smo že poskušali in pri tem nismo bili uspešni. In celo zunaj Evropske unije so tisti, ki so eh, izvajali isto politiko fiskalnih spodbud, se vrnili k bolj ortodoksni politiki. In kar zadeva to zlato pravilo, Eh, določen majhen primankljaj lahko toleriramo, vendar pa mora biti to strukturni primankljaj. Torej imamo tukaj nekaj manevrskega prostora. Gre za strukturni primankljaj, ne za nominalni primankljaj in za primankljaj v višini 1,5 odstotka v vsakem trenutku. Tako da to je treba tukaj presojati, ta strukturni element. Uh, Kratkoročno seveda ima vsaka pomankljivost na drugi strani tudi določeno prednost. E, to, da se e, vrednost evra zniža, je pozitivno za naše izvažanje, naprimer. Sedaj pa dolgoročno, strategija 2020, iz tega se marsikdo norčuje in to ponovno primerja za Lizbonsko strategijo. Vendar pa mislim, da e, smo tukaj zelo um, resno pristopili s tem, da smo vključili strategijo 2020 tudi v šesterček in tukaj kaže, da se, smo se zadeve lotili dosti resneje kot v preteklosti. In Zato dolgoročno gledano mislim seveda, da je treba vse to uresničiti, vendar pa mislim, da smo uh, dolgoročno gledano sprijeli vse potrebne ukrepe za to, da bi bila ta strategija lahko uspešna. Kar zadeva Evropsko pogodbo v redu, se strinjam z vami, da je to razočaranje. Vendar pa sem sam bolj eh, optimističen in skušam gledati nadaleč in pri tem gledanju sem pozitiven. Na začetku svoje politične poti, naprimer, smo imeli neuspeh pri vzpostavljanju evropskega patenta in to je bilo leta 1975, poslušajte, danes, veliko kasneje in to celo pod belgijskim predsedstvom in eh, pod predsednikom, ki ga poznamo bolje kot nekatere druge, nam je uspelo uh, vzpostaviti okrepljeno sodelovanje in doseči nek preboj. No, sedaj pa imamo dansko predsedstvo in tudi to bo prepričan sem lahko našlo neko rešitev za težave, s kateri se soočamo. Torej imamo nek gospodarski vidik, potem pa imamo tudi socialni vidik in bolj specifično vidik zaposlovanja. In tukaj moramo biti dovolj realistični. Na evropski ravni lahko sprejmemo veliko ukrepov. Lahko delamo na enotnem trgu, lahko mi mobiliziramo evropska sredstva, lahko znižamo stopnjo sofinanciranja in komisija je. To, na to dobro opozorila. Lahko storimo vse to, imamo tudi evropske obveznice, vendar priznati pa moramo, da mora biti glavnina dela opravljena na nacionalni ravni. Spodbuditi moramo nacionalne parlamente in nacionalne vlade, od njih moramo zahtevati, da bodo sprijeli določene zaveze. Mogoče jih lahko celo sankcioniramo. Vse to je predvideno v evropskem semestru, tudi seveda, ampak večina dela pa mora biti opravljena na nacionalni ravni. Sicer ne bomo mogli obrazložiti teh razlik med Nemčijo, Avstrijo, Nizozemsko in nekaterimi drugimi evropskimi evropskimi regijami v stopnji brezposelnosti mladih, ki je nekje zelo nizka, druge pa skoraj 50 odstotna. Tukaj imamo ogromne razlike, ki izhajajo iz politik, ki smo jih vodili v preteklosti. In kaj moramo storiti sedaj? Sedaj moramo spodbujati, spodbujati spodbujati in spodbuditi nacionalne vlade, da bodo sledile dobrim zgledom, med njimi tudi avstrijskemu zgledu. Spodbuditi jih moramo finančno, pa tudi z drugimi načini in zato bodo priporočila komisije pri tem zelo pomembna. In naši sklepi, sklepi Evropskega sveta, tudi gredo v tej smeri. Torej imamo ta gospodarski vidik, pa še socialni vidik, imamo to, kar lahko storimo na ravni Unije in to, kar se lahko stori na ravni držav članic, kot sem povedal, kar pa zadeva samo pogodbo, dragi kolegi. Ko primerjam vse to, kar je bilo povedanega o tej pogodbi pred. Um, samim eh, zaključkom mislim, da lahko rečem, da smo dobro delali. Dobro smo delali pri tem, da smo številna vprašanja razrešili. Celo znotraj tega parlamenta oziroma morda predvsem znotraj tega parlamenta smo delali na tem, da bi vključili, medvlad, da bi vključili to medvladno pogodbo v filozofijo pogodb Evropske unije. Veliko naporov smo vložili v to, zato da bi to pogodbo vključili v samo pogodbo, takšno kot je. Poskrbeli smo tudi zato, da bi zagotovili več koherentnosti v Evropski uniji. In v določenem trenutku se je tukaj pokazala tudi določena nevarnost, nevarnost, da bi imeli Evropo dveh hitrosti, vendar se nam je uspelo dogovoriti se 25 državami članicami, žal ne s 27, ampak s 25. To pomeni, da jih je 8, ki niso v evrskem območju in ki so se pokazali za solidarne. In našli smo dogovor, ki sicer ne spada v evrsko območje, ki pa kaže na to, da lahko ratificiramo sporazum v ključnem obdobju delovanja območja z evrom. In to v zvezi z vsemi vprašanji, o katerih smo se dogovorili znotraj pogodbe. In mislim, da moramo zato skušati v čim večji miri ohraniti koherentnost Evrope. E, poslušal sem pripombe v zvezi s to pogodbo še pred sprijetjem, poslušam jih sedaj in mislim, da smo tukaj storili in prehodili izredno pomembno pot in to me veseli. Hvala. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa za potrpljenje. Nekoliko smo prekoračili naš čas, vendar pa razprava nas bo še spremljala. Sedaj pa naslednja točka na našem dnevnem redu. Gre za uro za vprašanja podpredsednici komisije, visoki predstavnici Unije za zonanje zadeve in varnostno politiko. počakal bom, da se atmosfera v dvorani umiri. Ja. kolega brok če date nekoliko prostora pozdravljeni gospa ashton veliko zadovoljstvo mi je pozdraviti vas